bolje pripravljeni na eh, zaščito naših državljanov proti bodočim zdravstvenim problemom oziroma izzivom. S tem tudi zaključujemo to točko dnevnega reda in gremo na osnutek, eh, osnutek resolucije in glasovanje o letem pa bo jutri. Sedaj gremo na naslednjo točko ki se nanaša na zmanjšanje neenakosti na področju zdravja in eh, poročevalka ima štiri minute, da to predstavi. Hvala lepa. Najprej bi se želela za, eh, zahvaliti poročevalcem v senci, hkrati pa tudi pripravljalca mnenja eh, na tem področju in eh, tudi zadevne odbore. Eh, Vse to je bilo zelo korisno. Te neenakosti se spreminjajo od države do države in so povezani z gospodarskimi in socialnimi pogoji, eh, ki, eh, lahko, eh, ki se lahko poslabšajo zaradi učinkov, ki so povezani s spolom Eh, to je povezano naprimer eh, ne tudi na življenske pogoje, na pogoje izobraževanja, potem poklicno, poklice in eh, pričakovano življensko dobo. Čeprav je prišlo do nekaterih napredkov, pa obstajajo velike neenakosti med državami članicami. Po Eurostatu leta 2007, naprimer, je pričakovana doba ob rojstvu eh, se razlikovala za 14,2 leti za moške in 8,3 leta za ženske potem pričakovana življenjska doba oseb, ki je tesno povezana s socialnimi pogoji in revščino. In eh, tu gre potem še tudi za druge občutljivosti oziroma ranljivosti, ki, so, eh, ki eh, se nanašajo na otroke, potem na dejstvo pripadanja manjšinam in podobno. Te neenakosti, ki se začnejo v otroštvu, pa se lahko potem podaljšajo na kasnejše, kasnejša življenjska obdobja ali pa se vlečejo celo od generacije do generacije. In tu je še tudi kontekst globalne krize, ki je stanje še poslabšal in zato lahko sklepamo, da je to močno vplivalo na zdravstveni sektor v državah članicah, tako na strani ponudbe kot popraševanja. Ko gre Eh, za ponudbo, to lahko vodi v zmanjšanje izdatkov oziroma eh, sredstev za zdravstveno zavarovanje in eh, zlasti zdravstveno varstvo. In kriza je tudi razkrila neskončnost človeškega pohlepa. In tu je manjšina, velika manjšina, ki jo predstavljajo bogati in velika večina, ki jo predstavljajo revni in eh, potrebno bi bilo predvideti smele ukrepe, ki bodo pomenili veliko enakopravnost oziroma večjo, večjo pravičnost. Če pa sistem ostane tak, kot je, potem bodo, se bodo neenakosti še poglobile. Nekatere države članice so v eh, programe gospodarske oživitve predvidele ukrepe za ublažitev eh, teh učinkov, vlagale so v infrastrukturo, skušale optimizirati financiranje in tudi prestrukturirale svoje zdravstvene sisteme. In eh, vitalnega pomena je, da se zmanjša te neenakosti in da to pomeni prednosti cilj na vseh ravneh politike. Zato eh, smatram, da je predlog komisije dobrodošel, vendar pa sem želela osvetliti v poročilu zlasti več pomembnih vprašanj, zlasti tisto, kar se nanaša na preučitev potreb revnih ljudi, potem tudi eh, prikrajšanost eh, naprimer migrantov, etničnih skupin, ljudi z nezmožnostmi, starejših in otrok. In uh, gre za eh, naravnanost ukrepov za zmanjšanje teh neenakosti eh, skozi vlaganja v infrastrukture. Potrebno je zagotoviti zdrave pogoje za otroke in nosečnice to je pomembno tako za vidika kohezijskih skladov kot strukturnih skladov. Eh, skratka, gre za eh, tiste faktorje, ki naj omogočijo ta boj proti neenakostom in da zagotovimo eh, pravičnejšo situacijo za vse v bodoče. Hvala lepa. Tu imam devet govornikov na seznamu.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 gospod predsedujoči. V zadnjih letih smo aktivno sodelovali pri podpori eh, Eh, pri podpori tem zdravstvenim ukrepom, dostopu do zdravstvenega varstva in zlasti do preventive. Vendar pa eh, gre tu tudi za načelo subsidijarnosti in zato mi točka 25 eh, ne ugaja oziroma menim, da bi bilo potrebno zavrniti. Potem so tu še druge točke, kot so naprimer 59 in druge. Velike so ne neenakosti v pričakovani življenjske dobe. Vendar pa eh, je to samo delno pripisati stanju oziroma eh, recimo eh, pomembnosti in ustreznosti zdravstvenega varstva. Hvala. La palabra la señora Tikau. Gracias, señor presidente. Aktualna kriza ekonomije. Hvala lepa, gospod predsedujoči gospa Tikov. Gospodarska kriza je močno vplivala na zdravstveni sektor, eh, zaradi česar so se številne države odločile, da zaprejo manjše bolnišnice, zlasti v manjših eh, mestih. Eh, tu so tudi bolj odmaknene vasi in zaselki in prebivalci leteh morajo sedaj potovati zelo daleč, kadar potrebujejo eh, to oskrbo. Tu so dejansko razlike, eh, zmanjšal se je problem, eh, proračun za to varstvo kakor tudi subvencije za, nekatero, za nekatere oblike zdravljenja, kar pomeni, da nekateri za zdravljenjem ne morejo nadaljevati. In to tudi pomeni, da se potem zdravstveni personal seli drugam, da bi lahko tam ustrezno upravljali svoje delo. Hvala. Brigada s njo. Gospa Ferreira. Hvala lepa, gospod predsedujoči. z strogimi vrčevalnimi ukrepi, ki se zlasti nanašajo na javne izdatke in tudi na zdravstvo, še poglabljajo eh, te neenakosti v Evropi. Hkrati pa eh, se s tem povečujejo tudi pozivi, kaj ti eh, dogaja se, da se povečujejo cene zdravil, zlasti za tiste, ki potrebujejo eh, zdravila stalno. Potem eh, ti problemi z eh, javnim transportom in tako dalje, vse to pravzaprav povečuje te stroške. To se dogaja pri nas na portugalskem. In vse teže je ljudem dobiti dostop do ustreznega zdravstvenega varstva. Hvala lepa gospa sinclair se opravičujem pravi predsedujoči pred gospo zborsk uh, uh, um, hvala lepa gospod predsedujoči dejstvo je da je zdravstvena zdravstveno varstvo je tisto ki je v ospredju zdi pa se da tu ravno ni eh, zgledov. Naprimer v londonskem Timesu eh, tu je bilo govora o pravicah eh, parlamentarcev, po drugi strani pa se vse čas govori o zmanjševanju stroškov, kar še poglablja neenakosti. In v Evropski uniji, naprimer, dobi poslanec, dobil, so dobili poslanci povišico, zato da imajo potem dostop lahko do toplic in vsega ostalega tu pa, ko govorimo o neenakosti z vidika žensk, eh, naprimer v Združenem eh, kraljestvu eh, imamo take primere. In če želite doseči, predsedujoči je prekinil govornica. Zaborska. Pa Zaborska ima se rebi. Pan predseda, pani komisarka, každi človek. Hvala lepa gospod predsedujoči, gospa komisarka. Vsako človeško mne, eh, bitje je edinstveno. E, gre za naravno neenakost in potem je to tisto, kar tudi poganja samo gospodarstvo. Zmanjševanje neenakosti je to nekaj, kar se nanaša eh, pravzaprav manj na gospodarstvo. V eh, bolezni so vsi ljudje enaki in tu je ta eh, Hipokratova za prisega. In zmanjšanje neenakosti, ko gre za zdravstveno varnost gre prav gotovo za pravico. Vendar pa po drugi strani eh, so eh, tu faktori, ki to enako spodkopavajo. In eh, tu so moralne zahteve. Hvala lepa, gospod predsedujoči. spoštovani kolegi, še vedno so zelo velike neenakosti posod po Evropski uniji, eh, zlasti, ko gre za eh, dostop eh, do varstva, pa tudi pravzaprav ne koordinirane storitve, tu so tudi diskriminatorn, diskriminatorna obravnava. Potrebno se je boriti proti tem neenakostim in to mora biti prednost, prednost naloga in eh, splošni pristop na tem področju zdravstva. To bo zelo pomembno in v naslednjih mesecih bo govora o revideranju direktive, o e, poklicnem priznavanju in to bo priložnost, da se predvidi uvedbo takega mehanizma. Hvala. Gra.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 Več aspektov je tukaj, vendar pa je najboljši način odpravljanja neenakosti na področju zdravja ravno v tem, da, so, da je možno doseči, da ljudje postanejo bolj zdravi. In potrebno bi bilo predvideti tudi, eh, tudi posebno izjavo, namreč, da se postavi za cilj bolj zdrave ljudi do leta 2020. Drugi aspekt je in v veselim je, da lahko povem, da eh, pri nas eh, s socialisti eh, smo ravno govorili o univerzalnem zdravju in zavarovanjem, tako da naj bo do sredstva na voljo bolnikom in da so do tega upravičeni ne glede na njihov status, ne glede na njihovo stanje premoženja. In s tem smo zelo zadovoljni. Hvala lepa. Senor Kelly, tiene la... Hvala lepa, gospod Kelly. Karembah. Hvala, gospod predsedujoči, gospod, gospod komisarka. No, danes govorimo o neenakostih na področju zdravja. To je zelo pomembno v današnji situaciji. Strah me je, da bomo na evropski ravni prispevali k temu, da bomo te neenakosti dejansko v naslednjih letih in desetletjih še povečevali. Ne gre samo za konkretne, konkretne korake nazaj, ampak gre za to, kje zmanjšujemo socialne standarde, kje zmanjšujemo možnosti za izobraževanje, možnosti za mobilnost. In tam, kjer zmanjšujemo vse te standarde, povečujemo revščino in vemo, da revščina povzroča bolezni. Potrebna je konsolidacija tudi evropskega proračuna in nacionalnih proračunov investicije v izobraževanje so tudi investicije v zdravstvene sisteme prihodnosti. Hvala, kolegica. Zdaj pa gospa Antonescu. Hvala, gospod predsedujoči. Neenakosti na področju zdravja so velike izzivi, ko gre za to, da moramo spoštovati solidarnost in enake možnosti. Zdravje mora biti del vseh evropskih politik. Države članice morajo vključevati zdravstvena načela, vse nove politike, vse nove akcijske načrte, vse ukrepe, zato da zmanjšajo neenakosti in da vzpostavijo visok standard varnosti. Potrebni so posebni kazalniki in primerjalni indikatori, ki bi omogočili nacionalnim organom, oceniti napredek na tem področju, zato da bi izboljšali zdravstvene sisteme. Kot del naših prizadevanj za zmanjšanje neenakosti na področju zdravja, bi morali razviti tudi strateške okvire, zato da se zagotovi, da, se, da je zaposlovanje zdravstvenega osebja kar najboljše. Predsedujoči prekinja. In še zadnji govornik. Luhan. Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da kajenje, alkohol in podobno povzroča 70 odstotkov vseh smrti in da bo tako do leta 2020. Obstaja korelacija med zdravjem prebivalstva in socialnimi pogoji. In vemo, da nimamo enakega dostopa do osnovnih zdravstvenih storitev. Te neenakosti niso posledica enakih možnosti za odločanje, ampak gre za nepravične situacije. Proračun za čas od 2007 do 2013 določa, da je to ena od desetih prednostnih nalog. Zdravje namreč. Ko pa si pogledamo strategijo EU 2020, kaže, da naj bi imeli različne indikatorje ali kazalnike, ki ne bi smeli razlikovati na podlagi starosti. Hvala, zdaj pa bomo zaključili z razpravo. In sicer dajem besedo gospe komisarki Damanaki, ki se bo dotaknila točki, ki so jih izpostavili poročevalka in različni govorniki. Hvala. Hvala v imenu komisije parlamentu za to, da ste se lotili vprašanja neenakosti na področju zdravja in da ste pripravili poročilo o tem podmemnem vprašanju. Zlasti zahvaljujem gospe Estrela, poročevalki, da se je tako predano lotila tega vprašanja. Razlike med državami, regijami, med bogatimi in revnimi, med različnimi etničnimi skupinami in manjšinami vplivajo na vsako državo članico. V nekaterih primerjih pa so to celo širše vprašanje, ne samo nacionalna. Naj bom odkrita. Zdaj vidimo, kakšni so posledice ekonomske krize na zdravje ljudi in na zdravstvene storitve. Zdaj vidimo, kakšne so posledice brezposelnosti in različnih deficitov. Te neenakosti pa se še povečujejo. Zmanjševanje neenakosti na področju zdravja je pomembno za blaginjo državljanov in za oživitev gospodarstva v Evropski uniji. To je eden večjih izzivov in kot je povedal tudi Evropski parlament, so zato potrebni ustrezni ukrepi na vseh ravneh. Vaše poročilo je dobro izhodišče za prihodnost. Poudariti moramo dostop do promocije, do zdravstvenih storitev, do boljšega dostopa do teh storitev. Poudarjate tudi to, da je treba posvetiti večjo pozornost ranljivim skupinam in da moramo uporabiti nove tehnologije v medicini, ki bodo zmanjšale neenakosti na področju zdravja. Komisija se strinja z vašimi pomisleki in skrbi nas enaka stvar. Pomemben element, ki vpliva tudi na zmanjšanje enakosti na področju zdravja, so tudi različni ukrepi. Komisija še naprej izvaja svoj program za zmanjšanje neenakosti na področju zdravja iz našega sporočila o zdravju. V vseh politikah poskušamo to upoštevati in tesno sodelujemo z različnimi partnerji in deležniki na vseh ravneh. Kot del tega sodelovanja so države članice začele skupnimi aktivnosti na tem področju, ki jih se financirajo iz Evropskega zdravstvenega programa. Gre za oceno vplivov na področju zdravja regionalne mreže in pobude deležnikov. zdravje v vseh politikah upoštevamo tudi pri nadzoru tobaka, pri prehranjevalnih navadah, pri politiki o zdravem staranju in tako naprej. Pa tudi na področju, kot so zaposlovanje, socialna politika, kmetijstvo, raziskave in regionalna politika. Več ukrepov je potrebno, seveda. Jasno je tudi, da do tega ne bo prišlo kar čez noč. Potrebna bodo leta, da pridemo do uspeha. Skupaj pa bomo in moramo narediti nekaj, kar bo imelo konkretne rezultate, tako da bodo lahko vsi evropejci živeli zdravo. Hvala, gospa komisarka. S tem smo zaključili to razpravo. Glasovanje o predlogu resolucije bo potekalo jutri o povdne. Gremo naprej na naslednje poročilo